slovi pa kot rečeno bodo objavljeni v zapisniku današnje seje. Tako, prehajamo na določitev dnevnega reda za to tedensko zasedanje. Dokončni osnutek dnevnega reda je konferenca predsednikov sprejela 3. marca 2011 v skladu z členom 137 poslovnika in ta dnevni red ste vsi tudi prejeli se bomo torej določili dnevni red, dan za dnem. Ponedeljek, ni sprememb. Za ponedeljek ni nobenih predlogov sprememb. Torek. V torek imamo spremembo, bodite pozorni. Odbor za pravne zadeve je sprejel poročilo gospoda Speronja o odozemu parlamentarne imunitete kolega Elmarja Broka. V dogovoru s političnimi skupinami in v skalu s členom 138 poslovnika bo poročilo dano na glasovanje jutri. To je torej običajni postopek v skladu s členom 138 poslovnika Evropskega parlamenta. V sredo in četrtek ni nikakršnih predlaganih sprememb dnevnega reda. S tem tudi ugotavljam, da je dnevni red sprejet. Kolegice in kolegi, dnevni red je sprejet in lahko prehajamo Pridemo kar na prvo poročilo. Avtorica tega prvega poročila je kolegica Ani Podimata. Poročilo pa ima naslov Inovativno financiranje na svetovni in evropski ravni. Gospod Odi, prosi za besedo, izvolite. Hvala lepa. Za besedo prosim na podlagi člena 16 pogodbe o delovanju EU. Ta teden smo na pobudo šefa države, moje države, Nikolaja Sarkozija, ki je izkazal veliko občutek za skupnost, prejeli predlog, da se izredni svet Evropske unije se stane v petek. Svet za splošne zadeve namreč pripravlja zasedanja Evropskega sveta, vendar na dnevnem redu za ta teden ne vidim zasedanja za splošne zadeve, ki bi pripravil Evropski svet in glede na velika demokratična gibanja, ki, se, eh, ki so v, v teku, mislim, da moramo glede teh velikih tematik vsekakor sprejeti veločne odločitve na ravni šefov vladi in držav. Hvala lepa za to pripombo, gospod tudi. V te zadeve bom posredoval pisni odgovor. Hvala. Tako, prehajamo torej na že omenjeno poročilo. Avtorica je kolegica Ani.